Serving... Hvala. Potem, ko je bil 27 let zaprt uh, zaradi režima iz leta 84, kakor ve, 48, prosite, kakor veste, je bil prvi nagrajenec Saharov, nagrade Saharov, ko je 88. leta začel parlament uh, eh, podaljevati to nagrado. Uh, Predsednik eh, Jerži Buzek je ob tej priložnosti povedal, da je Nelson Mandela navdih in da ostaja v mislih in v srcih številnih ljudi po Evropi, po Afriki in po celem svetu. Nelson Mandela je ime, ki ga bomo vedno povezovali z bojem za svobodo, za pravico in za demokracijo. Njegova ustrajnost pri tem, ko je zahteval integriteto, demokratično življenje, človekove pravice in spravo, ko je zahteval spravo med nasprotniki, s tem je postavil najviše standarde, ki jim moramo vsi slediti in ki nas lahko navdihujejo. Njegov boj in pa delo, za prizadevanje na področju boja proti AIDS-u pomeni, da ostaja upanje za milijone ljudi po vsem svetu. Sedaj, po 20 letih, še vedno velja njegovo sporočilo, da je vse v naših rokah. Now I give the floor to Mr. Cashman. Sedaj dajem besedo gospodu Cashmanu, ki je predsednik delegacije za odnose z Južno Afriko. Hvala lepa. Kratek bom. Pravilno ste povedali, pred 20 leti je bil Nelson Mandela izpuščen iz zapora, potem ko je odslužil 27-letno zaporno kazen. Svet je opazoval, ko je prehodil zadnji kos svoje poti do miru. To je bil dan, ki je spremenil Južno Afriko in ki je spremenil svet. On je ustanovil novo, moderno Južno Afriko in to je naredil brez kakršne koli zagrenjenosti ali jeze in to dokazuje, da eh, je državnik, ki je toliko nad eh, vsemi ostalimi. Prepričan sem, da je on že več primer, ki dokazuje, da nas zgodovina lahko bodi si uh, eh, postavi v zapor ali pa nas ob, um, osvobaja. Nelson Mandela je poskrbel za to, da je bil odpravljen apartheid in je popeljal Južno Afriko v večrasno demokracijo. Zato mu čestitamo.